No, sporočilo. Pristojni organi Irske nam sporočajo, da je gospod Bonzias de Rosa z veljavnostjo 15. februarja 2020 zamenjan z gospod Imes Kosteljo. Gospod Kosteljo, prisrčno pozdravljamo v našem krogu ali je tu v dvorani. Prisrčno dobrodošla. Moram vas opozoriti na to, da po tretjem odstavku poslovnika vsak poslanec s polnimi pravicami sodeluje pri zasedanjih parlamenta in njegovih organov, dokler eh, njegov mandat ni eh, izpodbijan. In seveda mora nov poslanec, poslanka, eh, tudi pisno izjaviti, da nima nobene druge funkcije, ki bi bila v nasprotju z izvajanjem funkcije poslanca ali poslanke v Evropskem parlamentu. Želimo vam veliko veselja pri delu v parlamentu. Sedaj pa sledi postopek pritigni pozornost in na soočam se z naslednjo situacijo. Trenutno jih je prijavljenih 15 ki jih ne moremo vseh žal tudi dopustiti. Prosim za razumevanje za to. Šel bom po vrstnem redu eh, poslanskih skupin, političnih skupin in tudi po vrstnem redu oseb, ki so se prijavile. Prva se je prijavila gospa Čirslevska Johana, ki je ni v dvorani. Oziroma ja, je tu. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ekonomske politike držav članic v Evropski uniji eh, so zelo pomembne in eh, zahtevajo našo posebno pozornost. V tem težkem času je seveda naravno, da si prizadevamo za stabilizacijo trgov. To je možno doseči samo z usklajanimi ukrepi znotraj proračunskih politik in tudi z ustreznim razvojem inovacij. Eh, Razen tega moramo ustvarjati delovna mesta, predvsem za mlade, moramo zmanjšati eh, stroške, revidirati davčne politike in predvsem zmanjšati tudi birokracijo. Vse to eh, rezultira tudi iz eh, strategije in pridnostnih nalog v okviru Evropa 2020. Torej, gre za trg dela in za uh, usposabljanje. To bo omogočilo izhod iz krize in to bo eh, pozitivno vplivalo na razvoj družbe dolgoročno. Hvala. Naslednja je na vrsti gospa Blinke Čute. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo pomembno je, da posvetimo pozornost Evropskemu svetu ministrov. In sicer ko gre za posledice krize, kot so socialna izključenost, brezposelnost. Torej, s tem se je. Eh, torej, z izvajanjem varčevalnih ukrepov se je to še zaostrilo. Študentje, upokojenci, dolgotrajni brezposlni, eh, slabo izobraženi ljudje še posebej čutijo posledice tega strogega varčevanja. Revščina Eh, tistih, ki so zaposleni, se, rav, eh, se ravno tako viča, se pravi, da imajo slabo plačane delovne miste in ne, delovna mista, negotova delovna mista. In zato moramo svetu jasno povedati, da je treba izvesti ukrepe za rast usporedno eh, z varčevalnimi ukrepi. To mora biti neka celota. In mi to vidimo tudi kot pogoj za okrivanje gospodarstva. Frau Zuber. Gospa Zuber. Obrigada, gospod predsednik. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Politike v Evropi, gospodarsko upravljanje in fiskalni pakt Eh, legitimizirajo varčevalne ukrepe, tega ne moremo sprijeti. Ta recept eh, nikoli, tudi v teoriji, eh, ni v skladu z socialno pravičnostjo in ustvarjanjem delovnih mest, temveč s tem dosegamo ravno nasprotje. Zmanjšujejo se plače, izkorišča se delavce in država napada delovske pravice, ki so že uh, uveljavljanje. Torej ta konsolidacija uh, je še zaostrena, za, torej eh, prispeva k socialnim problemom in ne vodi k boljši socialni koheziji in tudi ne zmanjšuje javnega dolga. Uh, in zato moramo predvsem si prizadevati za to, da prenehamo kolonizacijo strani določenih sil in se trudimo za uveljavljanje interesov. Eh, v, eh, v eh, Lizboni so potekale velike demonstracije proti temu in ta boj se bo nadaljeval. Gospod Čaba Sukor. A 2012. evi növekedési jelent... Poročilo o rasti v letu 2020. O tem želim nekaj povedati, eh, dodati nekaj temu, kar so povedali kolegi. Kar zadeva eh, dolžniško krizo, pri tem ne smemo spregledati socialnih vidikov. Dolžniška kriza je velik problem, vendar pri obladevanju te krize ne moremo eh, dovoliti, da bi eh, revni ljudje bili še bolj prizaditi zaradi tega. Ne moremo. Eh, dovoliti tega, da se raven, eh, življenjska raven niža. Pri konsolidaciji proračuna moramo to upoštevati in ne smemo uh, žrtvovati rasti in ne smemo žrtvovati tudi socialne odgovornosti. Upam, da bomo v nekaj letih, ne bomo gledali na leto 2012 kot na tisto leto, ki je bilo veliko leto socialne krize, gospa Flašikova Benova. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, najprej se želim zahvaliti gospo Beres za njeno poročilo in pohvaliti njeno poročilo, kajti ona ne omenja samo restriktivnih ukrepov, temveč eh, krizo eh, vidi kot kompleksno krizo. Pristop, eh, ki je prevladoval doslej, ni koristen za vse, kajti uh, uh, moramo si prizadevati predvsem za trajnost na delovna mesta tudi v luči eh, strategije Evropa 2020. Tisti, ki so najbolj ranljivi, ki jih je kriza najbolj prizadela, morajo biti zaščiteni z distribucijskimi silami v gospodarstvu in razen tega moramo na trgu dela z. Eh, poskrbeti za prave, za ustrezne eh, delovne pogoje. Gospod Mič. Hvala, gospod predsedujoči. Zdi se mi, da je potrebno v državah članicah eh, izvajati varčevalne programe tako, da bodo eh, finance spet pod kontrolo. V 80-ih letih na Irskem smo to, nam je to uspelo in potem je prišlo tudi do gospodarske rasti. Torej, če gre Seveda pa potrebujemo tudi neke vrste nove spodbude ob tem varčevanju in mislim, da ne moremo gledati samo na palico, temveč moramo gledati tudi na korenček. Um, uh, Grčija ima samo 2 odstotka BDP-ja. Evropske unije. Kako to lahko uniči celotno Evropsko unijo? Potrebujemo neke vrste pomoč kot po Maršalovem načrtu, tako da bomo pomagali tem državam, kajti vsem bo to koristilo in iz tega bomo dobili dividendo in od tega bomo imeli več, če bomo ponudili korenče, kot pa če samo grozimo spalico. Gospod Kerkas. Hvala. Voilà. Včeraj se je gospod komisar Rin eh, zauzel za reforme v Španiji. Gre predvsem za mlade ljudi. Evropska socialna listina naj eh, ščiti evropske delavce. Ni dobro, če so mladi tako brez perspektiv, moramo ustvariti delovna mesta, ki pa morajo biti kakovostna delovna mesta. Eh, gospod predsedujoči, ponuditi samo denar ne pomaga rešiti eh, eh, problemov rasti in zadolževanja v posameznih državah. Samo mašiti luknje ne zadošča. Pomembno, pomembne so naložbe v trajnostne ukrepe kot pomoč k samopomoči, kot naprimer na področju izobraževanja, raziskav, na področju inovacij in pomoči MSP-jem. In to bo potem spodbudilo gospodarsko rast in tudi zaposlovanje. Pomembno, potrebno pa je tudi, da se zagotovi nadzor Evropske unije nad tem, ali se sredstva, ki se dajo na razpolago, uporabijo tudi pravilno. Samo pod temi pogoji nam bo uspelo Eh, zagotoviti razumevanje, eh, predvsem v tistih državah članicah, ki dajo veliko denarja na voljo in ki so gospodarile v redu desetletja. Vse dosedanje izkušnje so na vsak način pokazale, da je zaupanje sicer dobro, da pa skupnost solidarnosti potrebuje tudi ustrezen nadzor. Hvala. Gospod Viktor Postinaru. Mulțumesc, domnule președinte. Hvala, gospod predsedujoči. No, vse lepo in prav. Poročila, ki jih imamo pred sabo in tudi eh, to, kar je povedala komisija, to je v redu. Vendar dramatična realnost v državah članicah eh, govori drugačen jezik. Če eh, brezposlene ne dobijo več državne pomoči, izpadejo iz statistik in se jih ne. Eh, se ne gleda več na nje kot na brezposlene oziroma vlade jih sploh ne upoštevajo več v teh statistikah. Reforma pokojninskega sistema in eh, prožnost trga dela, to so vse zelo lepe zadeve in tudi pomembne, ampak v Romuniji je pod nadzorom Evropske eh, komisije in mednarodnega denarnega sklada bila izvedena reforma, ki je pomenila, uh, uh, razkroj um, sindikatov, potem uh, tudi ukinitev socialnega in gospodarskega svet, sveta oziroma odbora in uh, potem socialni partnerji tudi niso bili vključeni več v socialni dialog. Potrebujemo drugačne odgovore, drugače bo Romunija samo še del evropskih statistik. Tudi, če govorimo o, novih, o novem liberalnem o novi liberalni ortodoksiji. Nikomor ne želim, da bi bil brezposeln v Romuniji. Eh, nihče eh, naj ne bi doživel te usude. Zadnji je gospod Feju. Gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, če si ogledam ta dokument in ta poročila, se želim zahvaliti eh, kolegom, predvsem gospodu Gosisu, ki ponuja prave rešitve za finančno krizo, predvsem krizo javnih dolgov, ki jo trenutno doživljamo. S eh, disciplino, pa tudi z ukrepi za kratko in dolgoročno rast, moramo določiti prednostne naloge in to je treba eh, storiti ob istem času, kajti drugače ne bomo napredovali. Ja, moramo najti kratkoročne rešitve, to je eh, drži likvidnost za eh, ekonomijo, treba je rešiti bančno krizo, eh, s katero se soočamo, krizo javnih dolgov. Ampak potem pa potrebujemo tudi svežen strukturnih reform, ki so zelo jasno izoblikovane in ki so usmerjene v rast, v gospodarsko rast. Torej potrebujemo tudi svežen institucionalnih reform, eh, načina delovanja Evropske unije. Torej, eh, voditi moramo jasno politično razpravo. In hvala, da se je s tem že začelo. Žal moram s tem prekiniti postopek eh, pritegni pozornost, kajti eh, besedo dobi tudi še komisija svet in tudi poročevalci in ob 12.30 eh, sledi glasovanje. Za komisijo dobi besedo gospod Laslo Andor. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje, hvala, da ste povedali svoje mnenje o letnem pregledu rasti, ki jo je pripravila komisija. Eh, vidim, da je, kar zadeva ključne prioritete za 2012, bolj ali manj soglasje. E, torej, treba je zagotoviti ustrezno izvajanje, treba je sprejeti ukrepe in ne samo govoriti o zaposlovanju. Mislim, da je, moramo delati za boljšo doslednost med dolgoročnimi cilji, kar zadeva socialne cilje, cilje zaposlovanja v strategiji Evropa 2020 in krut, kratkoročnimi ukrepi za zagotovitev stabilnosti, predvsem v evroobmočju. Eh, to politična podpora iz, eh, strani izvoljenih predstavnikov evropskih državljanov bo na vsak način tudi dala večjo težo tem reformam in eh, tudi zagotovila večjo zaupanje v te reforme. Seveda pa so različni pogledi in pristopi in eh, različni povdarki, kar zadeva posamezne inštrumente, kako natančno torej eh, Eh, poskusi doseči cilje za ekonomsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Želim vam povedati, kako komisija gleda na to. Kaj komisija mena, da je treba storiti za rast in predvsem tudi za več delovnih mest v tem obdobju? V razpravi mislim, da je bila ustrezna pozornost eh, eh, bila posvečena pobudi za pomoč mladim. Eh, hvala za ta dokument. Torej, v tem dokumentu pravzaprav eh, sprožamo to garancijo za mlade in za zaposlitev mladih. Hvala gospodu Eriju, gospodu gospi Gurmaj in drugim, ki so rekli, da je to zagotovilo za mlade nekaj pozitivnega. Kaj ti mislim, da je to pomemben ukrep in komisija lahko ponudi tehnično pomoč državam članicam, tako da eh, lahko uberejo to pot. Razen tega menim, da je zelo pomembno, tako so nekateri v razpravi tudi povedali, da se izboljša usposabljanje in izobraževanje Eh, v skladu s potrebami eh, trga dela. Ta vidik bo prav gotovo pokrit tudi s priporočili za posamezne države članice ob koncu tega semestra. Ampak moramo seveda eh, posodobiti tudi pobudo mladi in mobilnost. In tu um, si prizadevamo za svežen za zaposlovanje, ki ga bomo predstavili aprila to bo povezano z mnogimi pobudami, ki so bile povdarjene v tej razpravi in sicer kako prožna varnost lahko pomaga k eh, razvoju evropskega trga dela in sicer v skladu tudi s tem, kar je dosegla Danska ali tudi zelena delovna mesta. Torej tudi to je področje, kjer bo zaposlovanje se povečalo v naslednjem obdobju, moramo zagotoviti, da bodo uh, zelenina delovna mesta nastajala tudi v Evropi in ne samo na drugih celinah, ki temu tudi posvečajo veliko pozornost. Dodatno k delovnim mestom, pa, zelenim delovnim mestom pa potrebujemo tudi tako imenovana bela delovna mesta na področju zdravstva, področju IK, IKT-ja in tako naprej. Ta svežen zaposlovanja bo eh, zahteval tudi ustrezno kakovost za pripravništva, moram, da, moramo storiti, da moramo storiti več za kakovostna delovna mesta, za, da bodo imeli mladi več priložnosti in ta ukvir, okvir kakovosti bo ta ključni instrument. Seveda moramo storiti več za podjetja, tudi za mala in srednje velika podjetja. Mislim, da je to pomembna točka, vendar uh, kje pri, prihaja do težav, do zamaškov pri podjetjih in pri MSP-jih? mogoče eh, je eh, storiti, lahko storimo več za pametno zakonodajo, saj eh, komisija si prizadeva za olajšanje te zakonodaje, ampak treba je predvsem zagotoviti, da bodo banke bolj pomagale MSP-jem in da bomo imeli tudi mikrofinančni instrument, ki je bil že uveden v eni tretjini državah članicah moje službe, delajo z drugim državam članicam, sodelujo z drugimi državami članicami, da bi hitreje uvedle, uvedle tak eh, mikrofinančni instrument v Evropski uniji. Želim tudi povdariti, da je največji izziv, kar zadeva eh, gospodarsko upravljanje, predvsem vidno večja polarizacija v Evropski uniji. Ne gre samo za raznolikost. Naučili smo se, da je Eh, načelo, da eh, nimamo enega ukrepa, ki bi bil primern za vse, ampak trenutno se soočamo s hudimi težavami. Prihaja do nesimetri, do polarizacij med eh, ekonomsko močnimi državami, kar zadeva gospodarsko uspešnost in tudi socialno stabilnost in drugimi državami, ki so bolj na obrobju, na periferiji, kjer je vse to dosti težje in namesto okrevanja v številnih državah članicah prihaja do recesije letos in do tveganja, da se izgubi cela generacija za mnoge teh držav. Irsko, Portugalsko, Grčijo prihaja tudi od, do odseljevanja. In to pomeni tudi odseljevanje iz Evrope, kaj ti mladi ne vidijo priložnosti tu in, in ti ljudje se tudi uh, ne bodo kmalo vrnili. Hvala tudi za to, kar je povedala Latvija, kaj ti to kaže, da čeprav je malo stabilnosti spet vzpostavljene, potem to ni nujno, da je že model za južne države, ki iščejo izhod iz te recesije in večjo stabilnost. Želim povdariti, gospe in gospodje, da je Evropski semester proces učenja za vse uh, vključene akterje s pomočjo Evropskega parlamenta. Uh, smo eh, se veliko naučili iz prvega evropskega semestra in s predstavitvijo letnega pregleda rasti o pravem času imamo tudi več možnosti in komisija je to storila, ker ceni odprt eh, dialog in predvsem tudi, eh, da se določijo pristojnosti za ta evropski semester. Torej, potrebujemo boljšo nadziranje izvajanja ciljev zaposlovanja in socialne politike in seveda gre tudi za potrditev sebine Evrope 2020 skupaj z numeričnimi cilji na mesto, da se oddalimo od teh ciljev. Potrebujemo tudi vas, da nam pomagate z okrepiti povezave z nacionalnimi parlamenti, tako da bodo cilji Evrope 2020 zapisani tudi v nacionalne strategije. Hvala za to razpravo. Hvala, gospod komisar. Zdaj pa predajem besedo predsednici sveta, gospod Vestager. Poslanci, Ko bom zapustila to dvorano, če me bodo mediji vprašali, kakšno bo srce razprave, bom rekla brezposelnost med mladimi. Kajti mislim, da je bila to ključna beseda predstavitvi vsakega poslanca, sedaj, ko že uro govorimo o rasti in zaposlovanju. To je ključna tema in najti moramo pravi način obravnave te teme. Pomembno je, da poznamo vse nijanse. Tu ni nujnega protislovja med konsolidacijo in rastjo. Gre predvsem za prioritete. To je sicer zelo, zelo težavno. Težko je določiti prioritete v naših proračunih. Ne moremo se več le pogovarjati, kdo bo porabil naslednji milijon ali naslednjo milijardo. Pogovarjati se moramo o tem, kako trošimo na splošno, tako da bomo imeli prave prioritete, To je pomembno v vsakem parlamentu in to je pomembno tudi v Evropskem parlamentu. Vprašati se moramo, ali imamo prave prioritete. To je ključno vprašanje. Veliko pa je tren pri odgovarjanju na to vprašanje. Če hočemo spremeniti naše prioritete, potrebujemo razprave, ki bodo kaj spremenile, tudi za tiste, ki bodo upravičenci, ko gre za sedanje proračune in sedanjo porabo. Potem še eno vprašanje. Zelenjenje našega gospodarstva. To je del odgovora. Vem, da nekateri menijo, da bomo morali počakati, ampak zelenjenje gospodarstva je del odgovora. Biti moramo bolj učinkoviti pri uporabi naših verov. To ustvarja več prostora za najpomembnejše vere in ti veri so ljudje. Mislim, da je zelo pomembno, da poštevamo pet prioritet komisije teh pet prioritet, pomembni koraki pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020. Treba je zagotoviti to, da imamo dobro rast, finančno konsolidacijo. Drugo, pomembno je, da obnovimo običajno posojanje v gospodarstvu. Noben MSP ne more ustvariti delovnih mest, če si ne more sposojati denarja. Torej, običajno posojanje je zelo pomembno. Tretjič, treba je spodbujati rast in konkurenčnost, tudi za prihodnost. Veliko predlogov že imamo in veliko jih gre prav v to smer. Četrtič, kot smo se pogovarjali danes, treba se je soočiti z brezposobnostjo in socialnimi posledicami krize. In petič, mogoče ta vidik nekoliko pocenjen, gre za modernizacijo javne administracije. Treba poskrbeti to, da pravzaprav pomagamo podjetjem pri ustvarjanju delovnih mest. Mislim, da so to pomembne teme. Trg dela se bo spreminjal, reformo je treba razumeti, zato da bodo lahko mladi lažje vstopali na trg dela zagotoviti moramo to, da bodo pravzaprav najeti v podjetjih, da jim bomo dali priložnost, da pokaže, da lahko sodelujejo in da je tudi njihovo delo pomembno za podjetja. Na koncu še nekaj. Mislim, da je to pomembna razprava. Je ena izmed mnogih, ki jo bomo imeli, pa ki ste jih že imeli. Reševanje krize je zelo dolga in naporna pot za vse potrebno je sodelovanje. In ko se pogovarjamo o rešitvah, vidimo stvari, ki sem jih omenila, komisar je omenil nekatere vidike. Številne stvari ste omenjali tudi vi v tem poročilu, ki smo ga obravnavali. Pravi ziv pa je to, da poskrbimo za sodelovanje. Res se veselim nadaljnega sodelovanja z Evropskim parlamentom glede že sestavljenih predlogov, poskrbeti je treba to, zato da bo postalo očitno, da ni protislovi med modro konsolidacijo in pametno rastjo v zeleni Evropi. Hvala za razpravo. Hvala lepa, gospa predsednica sveta. Zaključujemo razpravo z poročevalci. Prva poročevalka je gospa Kornelisen. Yes. Ja, hvala. Rada bi se zahvalila vsem za to razpravo. Hvala poročevalcem v senci, ki so tesno stelovali zelo na hitro. Hvala gospodu Gazesu in gospe Bozes za odlično sodelovanje pri našem poročilu. Veseli me, ker smo del trojke, kot smo slišali. Pokazali smo, da je možno dati dodatne vidike tako da upoštevamo tudi gospodarsko in socialno plat. Veseli me, da v tej hiši res podpirate naše delo. Gospa Harkin, strinjam se, tako deficit kot presežek moramo nasloviti v državah, ampak žal, včeraj smo obravnavali poročilo o opozorilih na nizozemske v Nemčiji, to ni bilo v redu, upam, da boste podprli moj odstavek, kjer podpiram ta simetrični pristop. Veseli me, ker pozivate k oživitvi gospodarstva, k delovnim mestom in pri tem morajo sodelovati vse institucije, vse politične skupine. Če pa se bojim, bojim se tega, da ne bomo delali pravilno. Potrebujemo socialne cilje, cilje na področju zaposlovanja, vse to pa je povezano s proračunom. Včasih imamo tudi pretirano brezposelnost, postopke, ko imamo preveč revščine. Sedaj imamo six-pack, mogoče bo to postal eight-pack ali celo ten-pack. Lahko bi uporabili tudi socialne cilje, ampak ločiti moramo naše pristope, zato da bodo vse države članice videle, kako bo s pravo živitvijo. Hvala. Hvala lepa, gospod Žan Polgozez. Lepa. Hvala, predsednik. Verjetno to ni najboljši trenutek za to, da se oglašam, ampak tudi jaz bi rad čestital vsem za odlično delo. Hvala gospe Kornelisen, hvala gospe Beres, hvala poročevalcem Senci. Kar zadeva poročilo, mislim, da morajo slediti dejanja po besedah in to je seveda najtežje. Glede oblike naj spomnim, da bo evropski semester v letošnjem leti, letu prvi v novem pravnem okviru. Treba okrepiti gospodarstvo, zato da bomo imeli dobro obveščen Evropskem parlamentu. Gospod komisar, nenehno vas prosimo, da komisija opravlja natančno ocenjevanje izvajanja v državah, ko gre za priporočila po državah. Svet mora javno obrazložiti svoje stališča v okviru gospodarskega dialoga s parlamentom. Takrat ko vaše stališča odstopajo od predloga komisije. Seveda imajo lahko države na voljo nekaj manevrskega prostora zaradi načela subsidijarnosti. Sedaj pa nov pravni okvir. Ta predvedeva, da mora biti Evropski parlament pridružen k Evropskemu semestru, zato da bi povečali preglednost in da bi povečali odgovornost pri sprejemanju odločitev, zlasti preko gospodarskega dialoga, ki je predviden v zakonodaji, ki je tu pomembna. Z tega vedika gledano bi za konec rad spomnil na zahtevo parlamenta, svetu in komisiji o resoluciji iz 1. decembra 2011. Pomembno je, da damo odgovor, ki bo javni natančen na to resolucijo. To mora biti povezano z realnostjo in učinkovitostjo demokratičnega nadzora v tem parlamentu. Danke, wir beenden die Debatte. Hvala lepa. Razpravo bomo zaključili s poročevalko Pakon Šperes. Hvala, predsednik. Gospod komisar, rekli ste, da je Evropski parlament sprejel to, da ne bo spreminjal smernic. Ampak mi bi radi izvajali smernice. V našem poročilu imamo nekaj priporočil za vas zato, da boste imeli sredstva za nadzor tega izvajanja smernic. To bi še znesti opozorila na nekaj in sicer na to, da moramo delati z državami članicami, zato da bi imeli proračunsko nomenklaturo, s katero bi lahko preverili prispevke držav članic. Recimo, ko gre za realizacijo ciljev strategije 2020, ko gre za vojaško porabo ali druge stvari, Gospa ministrica, hvala za to, da ste na voljo. Rekli ste, da boste 21. februarja poročali o tej razpravi in o glasovanju v tem parlamentu. Prav to hočemo. Hočemo, da bi še naprej evropska demokracija in v tem vzdušju se bomo srečali 27. in 28. februarja, srečali se bomo s vsemi predstavniki nacionalnih parlamentov, zato da bi v tem evropskem semestru pazili na demokratično dimenzijo, da bo ja zaživela. Gospa ministrica, na koncu mi dovolite, da pozovem k temu, da bi na svetu ECOFIN na isti način upoštevali novo ceno učinka, ki jo mora komisija javno objaviti jutri gre za oceno obdavčenja finančnih transakcij. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospi in gospodje. S tem zaključujemo skupno razpravo na temo letni pregled rasti in zaposlovanje. Vse vas prosim, da zasedete svoje mesta, tako da lahko takoj začnemo z glasovanjem.